gospo Justino Vitovskajte ehm, eh, z veljavnostjo 21. novembra 2012 in gospa Monika Panajotova eh, z dnem 6. december 2012. Torej predlagam, da eh, sklenemo, da sta ta dva mandata veljavna. Se strinjate? S tem smo potrdili veljavnost teh mandatov. Skupina EFT je dala seznam.